za, proti vzdržani sprejeto kompromis 13 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 17 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 18 za, proti vzdržani sprejeto kompromis predlog spremembe 164, za proti vzdržani sprejeto 165 za proti vzdržani sprejeto 166 za proti vzdržani sprejeto 168 za proti vzdržani sprejeto 169 za proti vzdržani zavrnjeno 170 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kompromis 19 za, proti vzdržani sprejeto. Sledi predlog spremembe 177 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 20 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 21 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 22 za, proti vzdržani sprejeto potem 186 za, proti vzdržani sprejeto 187, za, proti vzdržani sprejeto kompromis 23 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 24 za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 210 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 25 za proti vzdržani sprejeto 216 za, proti vzdržani zabrnjeno Kom 217 za, proti vzdržani zabrnjeno 218 za, proti vzdržani sprejeto 220 za, bomo preverili 200. 18 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 35 za, 26 proti, sprejeto 220 za, proti, vzdržani, sprejeto 219 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 26 za, proti vzdržani sprijeto. 226 za, proti vzdržani zavrnjeno. 227 za, proti vzdržani sprijeto. 228 za, proti vzdržani zavrnjeno. 229 za, proti vzdržani sprijeto proti vzdržani sprejeto 230 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 27 za, proti vzdržani sprejeto 238 za, proti vzdržani zavrnjeno 239 za, proti vzdržani zavrnjeno kompromis 28 za, proti vzdržani sprejeto 246 za, proti vzdržani, sprejeto 247 za, proti vzdržani, zavrnjeno 248 za, proti vzdržani, zavrnjeno 249 za, proti vzdržani, sprejeto 250 za. 249 za. 249. Konec elektronskega glasovanja. Lipo, tudi ti si že enkrat bolje videl. 250 za, proti, vzdržani, sprejeto. 251 za, proti, vzdržani. To pa je treba preveriti.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 vzdržani, zavrnjeno 259 za, proti vzdržani sprejeto. 261 za, proti zavrnjeno, 262 za, proti vzdržani sprejeto, 263 za, proti vzdržani zavrnjeno. 265 za, proti vzdržani sprejeto, 266 za, z ustnim amanmajem proti vzdržani sprejeto. 267 za, proti vzdržani sprejeto. 270 za, proti vzdržani sprejeto. 273 za, proti vzdržani sprejeto. predsedujoči pravi, če ni angliškega prevoda, pa poslušajte poljskega ali nemškega. Yeah, okay. 273 za, proti vzdržani. Sprejeto 274 za, proti vzdržani. Sprejeto 276 za. 276 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 29 za, proti vzdržani sprejeto, 277 in 282 za, proti vzdržani sprejeto, 281. Dobro, še enkrat 277, 282. 77 und 82. 277 und 82 ist abgeschlossen, ja. Ja, konec glasovanja. Dvesto enainosemdeset. Gospod Tenak si je izbral napačno, napačen amandma. Dvesto enainosemdeset za, proti vzdržani. Zavrnjeno dvesto triinosemdeset za, proti vzdržani. To pa mislim, da ni jasno oziroma sprejeto. Kompromis 30 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 291 za, proti, vzdržani sprejeto. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 5 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto 6 za, proti vzdržani sprejeto 7 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto 9 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto 18 za, proti vzdržani sprejeto 18 za, proti vzdržani. Sprejeto 19 za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis 4 za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis 2, 5 za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti vzdržani. Sprejeto 32 za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko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 42 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 43 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 45 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 46 za, proti vzdržani, sprejeto, 47 za, proti vzdržani, sprejeto, 48 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejeto, proti vzdržani sprejeto. 50 za, proti vzdržani sprejeto. 51 za, proti vzdržani zavrnjeno. 53 za, proti vzdržani sprejeto. 54 za, proti vzdržani sprejeto. 55 za, proti vzdržani sprejeto. 56 za, proti vzdržani sprejeto. 57 oziroma 59 za, proti vzdržani sprejeto 60 za, proti vzdržani sprejeto 61 za, proti vzdržani sprejeto 62 za, proti vzdržani sprejeto 63 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 8. Samo en trenutek, prosim, gospod predsed, predsednik. Uh, ustni predlog spremembe posvetoval sem se s poročevalci v senci in zato predlagamo kot opombo pod črto pri kompromisnem predlogu 8, da poimenujemo Mihajla Autokoviča, Mihajla Statkeviča, Pavla Severjaniča in Marcija Gliniča. Mikalaj Zjadok, Igar Alinevič, Aleksandar Franskevič. Da poimenujemo te zapornike. Hvala torej kot eh, opom, v opombi pod črto. In eh, seznam teh političnih zapornikov je pač tak, ki sem ga ravno kar prebral. Torej, kdo se strinja s tem predlogom spremembe, vključno z opombo pod črto? Sprejeto. Naslednji predlog spremembe je 74. za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestinsedemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedeminsedemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Devetinsedemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Osemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. 80, še enkrat za, pr, proti vzdržani. Sprejeto. 81 za, proti vzdržani sprejeto. 82 za, proti vzdržani sprejeto. 83 za, proti vzdržani sprejeto. 84 za, proti vzdržani sprejeto, 85 za proti vzdržani sprejeto. devetdeset za proti vzdržani sprejeto enaindevetdeset za proti vzdržani sprejeto triindevetdeset za proti vzdržani sprejeto štiriindevetdeset za proti vzdržani zavrnjeno petindevetdeset za proti biti vzdržani. Sprejeto. 96 za, proti, vzdržani sprejeto. 97 za, proti, vzdržani sprejeto. 98 za, proti, vzdržani sprejeto. 99 za, proti, vzdržani sprejeto. 100 za, proti, vzdržani sprejeto. 101 za, proti vzdržani sprejeto 102 za, proti vzdržani sprejeto 103 za, proti vzdržani sprejeto. Obudne izjave 1 za, proti vzdržani sprejeto 2 za, proti vzdržani sprejeto. Elektronsko glasovanje o celotnem priporočilu. Abšumijski šlosen konec glasovanja. Čestitamo gospodu Palici, ki su. Thank you. colleague. Next item. Naslednja točka na dnevnem redu je poročanje Petra de Copa Gallagherja o šesti seji skupnega medparlamentarnega odbora EU Islandija v Reykjaviku na Islandiji in predlog resolucije o poročilu o napredku Islandije za leto 2012 in obetih po volitvah. Želim vas opozoriti na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb 4. september 2013 ob 12. uri. Sedaj dajem besedo takoj gospodu Petru de Kopu Gallagherju. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, da lahko nakratko poročam eh, AFET-u o rezultatu skupnega medparlamentarnega odbora na Islandiji prejšnji teden. Kot vsi veste, so parlamentarne volitve v Islandiji bile 27. aprila tega leta in sedaj imamo v, na Islandiji novo vlado in ta vlada je z, eh, zamrznila eh, pristop na pogajanja z Evropsko unijo in so rekli, da naj bi to podvrgli referendumu. Torej zaradi spremenjene politične situacije je sestanek skupnega medparlamentarnega odbora 26. do 28. junija bil ravno o pravem času. Delegacija obiskala tudi dva projekta, ki jih sofinancirja EU in se je srečala z raz predstavniki različnih organizacij. Najbolj pomembno je bilo, da smo smo s tem obiskom dobili boljše razumevanje novega pristopa islandske vlade glede pristopnih pogajanj in da si ustvarimo pregled nad tem, kakšen je pristop posameznih političnih strank do tega in tudi civilne družbe. Želim na kratko povzeti najpomembnejše rezultate tega obiska. Koalicijske stranke, eh, neodvisna stranka in progresivna stranka sta eh, potrdili eh, svoja stališča, ki niso naklonjene pristopu EU. Eh, e, eh, opozicija pa je deljena glede članstva v EU, vendar e, so zgleda za to, da se končajo ta pogajanja o pristopu. Podpora za e, pristop se je zmanjšala predvsem zaradi finančne in ekonomske krize v Evropski uniji. In tudi druge zadeve so vplivali na to nenaklonjenost. Nova koalicijska vlada bo ocenila ta pogajanja in razvoj v EU in to bo islandskemu parlamentu eh, predloženo. Eh, ostaja tudi še nekaj odprtih vprašanj v zvezi z novim pristopom. Eh, torej razprava na našem sestanku je potrdila, da je predvsem premijer Ganelon ima določene dvome glede izvedbe referenduma. Torej, eh, če je vlada proti EU, potem verjetno taka vlada ne bolj zelo naklonjena obnovi teh pogajanj, tudi če bi referendum mogoče pokazal drugačen izid. Na vsak način ni zelo jasno, kaj, se, kaj se bo zgodilo vajanjem inštrumenta za predpristopno pomoč in projekte, ki se izvajo v okviru tega. Uh, vsi projekti naj uh, zaenkrat mirujejo, ampak kljub temu se o tem še razpravlja. Ta razprava še ni zaključena na vsak način. Se nam zdi, da so tu bili storjeni koraki nazaj. Um, Islandija pa se seveda želi, si želi globlega sodelovanja na, področ, na določenih področjih. Eh, in ta evropski ekonomski prostor se zdi primern eh, okvir za tako sodelovanje. Islandiji. Evropska unija in Islandija želita vzpostaviti tudi visok, dialog na visoki ravni o eh, vprašanjih v zvezi z Arktiko in kar zadeva. Torej, um, poslanci so spraševali tudi o legalnosti določenih sankcij. Torej gre za vprašanje skuš, kjer, se, kjer se, eh, prihaja do razhajanj mnenja. E, torej, parlament se je na vsak način izrekel za bolj proaktivno vlogo za reševanje vprašanja skuš. In to je resna stvar in tu je treba doseči napredek. Torej, pristop nove vlade glede uh, pristopnih pogajanj pušča odprtih veliko vprašanj, eh, več kot daje odgovorov. Izvajanje eh, sklepa, da se zamrznejo ta pogajanja, ima seveda tudi posledice za financiranje iz predpristopnih skladov in to je treba uh, analizirati še v podrobnostih. Verjetno bo tudi EU morala dati politične odgovore na to. Dogovorili smo se, da bo od 27. do 29. novembra nadaljni sestanek in sicer po objavi ocene vlade eh, pogajan in razvoja v EU. Eh, Catherine Staylor, Dan Christian Breda. Kristjan Prida sta bila tudi na tem sestanku in prav gotovo lahko tudi potrdita to, kar sem jaz povedal o sedanjem stanju. Sedaj pa dobi besedo gospod Prida kot stalni poročevalec. Hvala, gospod predsedujoči. Želim na začetku povedati nekaj besed o sestanku skupnega parlamentarnega odbora, medparlamentarnega odbora. E, v, na Islandiji so nas zelo lepo sprejeli in srečali smo se s štirimi eh, voditelji eh, političnih strank in eh, Ehm, razpravljali smo s, z ehm, predsednikom vlade, s finančnim ministrom, ki tudi zastopata dve veliki stranki, ki sta stranki vladne koalicije. In zdelo se mi je, da je sedanji predsednik vlade. eh, nam bil zelo naklonjen, torej vzel si je zelo veliko časa, da razpravljamo o islandskih vprašanjih. Kar zadeva osnutek rezolucije, vas želim opozoriti na to, da je razširjeno predsedstvo našega odbora in konferenca predsednikov sprejela sklep, da bo resolucija o Islandiji poslana odboru, torej gre za resolucijo o letu 2012 in uh, imeli bomo uh, razpravo. Eh, res je, da je treba besedilo še spremeniti. Nismo bili pa vsem zadovoljni in srečni z razvojem v letu 2012. O tem smo že razpravljali. Pogajanja so Eh, zamrznjena, več eh, odločitev je bilo sprejetih. Torej prvo, da se eh, dopolni ta resolucija in drugo, da bi imeli bolj kraj, kratko besedilo, veliko krajše besedilo, ki bi nekako povzilo novo politično situacijo, v kateri se nahajamo po volitvah. Prva odločitev je bila, da se naslovu doda, Eh, na pridek eh, eh, Islandije za leto 2012 in obiti po volitvah. Torej, torej obiti za Islandijo po volitvah, to je dopolnilo. Potem prišlo je tudi do različnih sprememb zaradi razprave in zato je treba upoštevati dejstvo, da sta sedaj v vladi dva, dve stranki, progresivna in neodvisna stranka, ki sta odločno proti pristopu k EU. Na sestanku medparlamentarnega odbora je bilo jasno povdarjeno, da nova vlada ne želi nadaljevati pogajanj, Eh, ne da bi prej izvedli referendum o tem. Eh, ta referendum eh, se bo nanašal na nadaljevanje pristopnih pogajanj. Trenutno zgleda, da niti vprašanje, niti datum takega morebitnega referenduma nista jasna. Vlada, vladi se ne modi, nikakor ne modi, Najzadnja informacija strani vlade je, da čakajo na novo razpravo v parlamentu, kjer bodo ocenili stanje, zadnje stanje pogajanj z EU. Reykjavik bo, eh, torej septembra, oktobra bo ta razprava v parlamentu in potem, po tej razpravi, bo mogoče sprejeti sklep, da sploh ni potrebno izvesti referenduma. E, anketa, ki so jo izvedli pred nekaj dnevi, kaže, da je približno 82 odstotkov islandskega prebivalstva si želi, da bi ta referendum bil ob istem času kot e, lokalne volitve. To bi bilo maja naslednjega leta. Torej, stvar je trenutno precej zapletena. Eh, večina na Islandiji je za nadaljevanje pogajanj. Na osnovi zadnjih anket želi, da se 50 eh, odstotkov, da se nadaljujejo pogajanja, 41 odstotkov pa, da se ne nadaljujejo. V besedilu, ki ga predlagamo, obžalujemo, da islandska vlada ni, eh, ne želi končati pogajanj in potem izvesti referenduma. To smo pravzaprav pričakovali, ko so uložili prošno za pristop. Komisar za širitev, gospod Šule, Füle, je zelo angažiran, da bi se nadalje, nadaljevala pogajanja. Ta pogajanja z Islandijo so zelo dobro potekala, od 27 poglavij so jih 11 zaprli. Zato prosim kolege, da če se strinjajo s poročilom, torej, da se strinjajo s poročilom, mislim, da je dobro, če je poročilo kratko, nima smisla, da imamo dolgo poročilo. Tako kot sem opisal situacijo, je jasno, da moramo kratko in jedrnato opisati svoje stališče in nima smisla, da se spuščamo v podrobnosti ne moremo uh, uporabiti poročila iz lanskega leta, saj so uh, pogajanja trenutno zamrznjena. Hvala, gospod Preda. Gospod Far, kaj pa vi menite od... Hvala gospodu Predi za zelo dobro uravnoteženo besedilo po zamenjavi vlade. Uh, je to bilo zelo težko delo, to um, razumem. Hvala tudi um, med parlamentarnemu odboru za poročilo o sestanku. Moramo oceniti sedanjo situacijo. Če kandidatna drža, uh, kan, država kandidatka zamrzne pogajanja, je to zelo čudna situacija in zelo pomembno je, da tudi če obžalujemo stališče nove vlade, moramo to uh, spoštovati in ne. Uh, Eh, torej jih siliti. Seveda bi bili vsi zelo srečni, če bi lahko uh, pozdravili Islandijo v naši skupnosti, ker je to demokratična država, ima močne institucije in tudi močno ekonomijo, ampak seveda je odvisno od islandske vlade, da sprejme naslednje korake in spoštovati mu moramo voljo islandsko prebival, željo islandskega prebivalstva. Sedaj moramo mi pripraviti uravnotežen pristop do nadaljevanja. EU ne sme zapreti vrat Eh, ta dosje mora ostati odprt in ne smemo uh, sprejemati odločitev, ki zahtevajo od EU, da rečejo da ali ne. Ne smemo izvati negativne reakcije na njihovi strani. To bi bilo kontraproduktivno in to bi uh, vodilo do tega, da se pogajanja uh, končajo in se vsa vrata zaprejo. Moramo vse skupaj bolj umiriti. Uh, šest in sedem si moramo ogledati. Referendum se mi zdi ni še nekaj določenega kompli. Razprave na Islandiji kažejo, da dokler ni določen termin, obstajajo tudi še druge opcije kot hiter referendum. Islandci so postavili vprašanja glede članstva v EU, to je jasno in mislim, da ljudje ne bodo kmalu spremenili svojega stališča in se izrekli za eh, pristop, če je vlada mnenja, da je začasno eh, možno zamrzniti, zamrzniti pegajanja brez referenduma, je to boljša opcija, kajti bolj definitivno stališče bi eh, verjetno povzročilo več težav, predvsem kar zadeva spor o skušah potem. Eh, uporabo sredstev iz predpristopne pomoči in tako naprej. Če bi eh, nemudoma izvedli tak referendum, bi to imelo eh, slabše posledice. Dialog s Islandijo naj ostane odprt. Torej, mislim, da moramo ravnati eh, pametno in uravnoteženo. Hvala, gospod Farni, eh, drugih prijav. In Želim vas ponovno opozoriti na to, da je rok za vložitev predlogov spremim 4. september. Oh, sorry. We miss you. I didn't see you. Please. Thank you, Mr. Chairman. Um, I... No, hvala. Bila sem eh, članica delegacije um, v petek um, um, sem predsedovala tistemu delu, ki, ko smo se srečali s predstavniki um, nevladnih organizacij in s civilno družbo. In na tem sestanku smo, se nam je zdelo, da civilna družba želi nadaljevanje pogajanj. Sicer so malo frustrirani, ampak popolnoma se strinjam tudi s tem, kar je povedal govornik pred mano, da moramo previdno ravnati s tem septembra, oktobra bo razprava o tem. Ne vemo. Torej, eh, obe stranki sta se sicer izrekli za referendum, ampak nista se dogovorili kdaj. In razen tega tudi pravite, da bo razprava septembra, oktobra v parlamentu pomembna. Torej, na vsak način morajo vrata na naši strani ostati odprta. 27. Eh, in 28. novembra na tem sestanku bo pomembno, da se pogovorimo s kolegi iz Islandije tako, da si ustvarimo še boljši vtis. Mislim, da je to srečanje bilo pomembno. Kolegi, ki so bili tam, so uh, in profitirali od tega. Hvala tudi vsem v Evropski komisiji in Eh, torej zaposlenim, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem, ki zelo dobro delajo, čeprav je situacija težka. Eh, potem eh, seveda ni bilo, ni bilo dobro, da je islandska vlada nekako umaknila svoj delež podpore za projekte, ki se sofinancirajo iz predpristopne pomoči IPA ampak mislim, da se je treba vsem zahvaliti, ki delajo na tem področju, kajti in kot rečeno, um, zdi se mi pomembno, da ostane dialog, um, to, torej, da, da ostanemo v tem dialogu. Rad bi se samo zahvalil kolegom iz vrste socialistov, ki so dali zelo koristne pripombe za naš dialog. Rad bi dodal samo neko pripombo, ki je nekoliko bolj politične narave, če dovolite. Vprašanje referenduma je zelo občutljivo eh, vprašanje. Eh, eh, vlada je namreč tvegala da eh, reče, da brez referenduma ne bodo šli naprej v pogajanjih in v istem dokumentu vlada pravi, da je torej prebivalstvo za referendum. Torej, vlada je pravzaprav v pasti, če organizirajo referendum, bo prebivalstvo verjetno reklo da. razen če bi seveda vlada bila eh, res proti članstvu e, eh, in to bi seveda zakompliciralo stvari. No, kakorkoli že, eh, tu imamo še vprašanje parlamenta. Ob uložitvi kandidature ni bilo referenduma za začetek pogajanj. vlada bo ponovno definirala svoje stališče za to, da bo parlament, da, da se bo predstavila parlamentu, da bo šla v parlament in da nekako popravi to, kar je parlament na začetku pozabil. Eh, socialisti so zelo navdušeni nad članstvom, drugi so bolj zadržani. Torej tu je situacija zelo kompleksna in zaradi tega se strinjam s kolegi iz vrst socialistov, ki pravijo, da je treba biti zelo previden eh, pri reakciji, ki jo lahko spodbudimo z našim besedilom. Hvala lepa the next question. Next item. Naslednja točka na dnevnem redu je splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2014 in oddelki. Pripravljac mnenja je Jose Ignacio Salafranca Sanchez Neira. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto kratek bom. Verjetno se spomnite, da je Evropski parlament v Štrasburu naprej na zasedanju ratificiral po tem, da smo od sveta dosegli tiste spremembe, ki smo jih zahtevali v resoluciji, ki smo jo glasovali prejšnji teden. Za zunanjo politiko smo v finančnem okviru predvideli porast za celotno obdobje okrog 3 odstotka. Torej, šlo je za zvišanje sredstev v primerjavi z drugimi oddelki, ki so utrpeli krčenje. Leto 2014 je prvo leto znotraj nove finančne perspektive in komisija je uvedla zelo veliko obsežno krčenje za zonanje politiko, ki je doseglo 12 odstotkov za obveznosti. Smo dosegli približno 43 milijonov, za leto 2014 pa so odobrena plačila 75, eh, okrog 75 milijonov. Torej gre za 12 eh, milijonov, ki, 12 odstotkov, ki predstavlja približno milijardo 165 milijonov evrov. Kot veste, se v odboru ne moremo strinjati s tako velikim posegom na področje zunanje politike Evropske unije. Res je, da želi komisija povečati splošen porast v zadnjem obdobju finančne perspektive, vendar pa se bojimo, da s takšnimi sredstvi ne moremo pokriti naših inštrumentov in naših obveznosti, ki smo jih sprejeli na področju zunanje politike, če bomo sprejeli tako korenito zmanjšanje sredstev. Danes ste slišali zunanjega ministra Litve, ki je govoril o prednostih, nalogah predsedstva, o naši obveznosti z vrha v Vilni. Slišali ste tudi od poslanca za bližnji vzhod, ki je omenil tudi razmere v Egiptu. in zato ne moremo sprejeti krčene sredstev, ki dosega 14,5 odstotka za sosedsko politiko, 17 odstotkov za naše partnerstvo in tudi za skupno varnostno in obramno politiko. Zato, gospod predsedujoči, mislim, da moramo ponovno vzpostaviti odobrene obveznosti in se soočiti z državami, ki jih predstavlja postopek. Ta postopek pa vsebuje omejitve zaradi ovir, ki smo jih sprijeli v Evropskem parlamentu. Počakati je treba na ministra in na njegovo mnenje. Danes sem se pogovoril s poročevalko za proračun za leto 2014, izrazil sem ji mojo zaskrbljenost in zagotovila mi je, da bo skušala upoštevati stališča, ki jih bomo sklesovali v odboru. Rok za vložitev predlogov sprememb je 16. julija. Upam, da bomo lahko oblikovali dokončno mnenje o številkah do 4. septembra. Če bomo morali prilagoditi proračun po svetu ministra. Upam, da bomo to lahko naredili v obliki ustnih predlogov sprememb. Pred poletnim odborom mislim, da bi bilo dobro, da se jutri srečamo s pročevalci v senci, da se dogovorimo glede strategije in da ugotovimo, če lahko dosežemo spremembe glede številk. Takšen je kvir v katerem delujemo in mislim, da kot člani odbora za zunanje zadeve ne moremo sprijeti tako korenito kršenje sredstev na področju evropske zunanje politike, ki jo priznava Evropski svet kot politika, ki je v razcvetu in zato to ni v skladu z našimi željami in zahtevami. Zato bom skušal vključiti v mnenje vse predloge in pobude kolegov v okviru finančne perspektive. Najlepša hvala. Lepa gospod Salafranka. Odlično. Nihče ni prosil za besedo. Gospa Jatenmeki je zaprosila za besedo. Izvolite kysymyksiä. Täällä aletaan säästämään jo puheajastakin näköjään. Vidim da varčujemo tudi, ko gre za čas za govor. Ni se jih veliko prijavilo k besedi. Rada bi povedala naslednje. Razumem, da komisija želi okrniti raven obveznosti, kajti v preteklosti je Evropa vedno preveč obljubljala. Potem pa svojih obljub ni mogla izpolniti. V prvih proračunskih fazah moramo ravnati zelo previdno, tudi glede odobrenih obveznosti zaradi tega, ker so se prioritete premaknile proti koncu proračunskega obdobja, sedaj pa je komisija skrčila sredstva za 12,5 odstotka. Rada bi vprašala predstavnika komisije oziroma predstavnika sveta, kaj pa pri vzhodnem partnerstvu. Tam bomo sredstva skrčili za 30 odstotkov. Mislim, da je to zelo drastično. Zakaj je prišlo do tega? Zakaj ste sredstva zmanjšali za 30 odstotkov? Za južno partnerstvo ste sredstva povečali za malenkost, ampak vseeno. Drugo vprašanje pa je povezano z obveznostmi, ki smo jih ravno tako znižali zaradi skrčenih sredstev. Rada bi slišala kakšno obrazložitev, zakaj je do tega prišlo. In kot lahko pričakujete, bi rada zastavila vprašanje tudi glede politike do Arktike. Kako bomo to financirali v prihodnosti? Boste vse odločitve sprejemali v informacijskem arktičnem centru. Za konec pa bi rada dejala, da razumem, da ko gre za reze, moramo to ciljno delati, zato da dosežemo dobre rezultate sredstvi, ki jih imamo na voljo. Kaj pa sredstva, ki smo jih porabili v zadnjih dveh letih, kakšne rezultate smo dosegli? So bili rezultati v skladu s cili? Senjora Gomez. Gospa Gomez. Gospod predsedajoči. Gospe poročevalke v senci Marije Moniz ni. Mi je pa predala stališče skupine in njeno stališče. kot vsako leto nas skrbi prenisko financiranje naših inštrumentov. V tem proračunskem letu smo videli krčenje sredstev za 12,5 odstotka, zato smo zelo zaskrbljeni. Zanima nas, če s takšnim proračunom Evropska unija lahko postane globalni akter, tako kot si to želimo v tem odboru. Želimo tudi opozoriti vse kolege, da ta brutalni res poglavja številka 4 je posledica vrčevalne politike. Sporazum, ki smo ga dosegli v okviru finančne perspektive, zmanjša 16 odstotkov sredstev za celotno obdobje. Zelo zaskrbi zmanjšanje sredstev pri INI-ju in za DCI 14 in 12,6 odstotka. Obe področji sta prvotnega pomena ne samo za našo skupino, ampak za celoten odbor. Zato se strinjamo s poročevalcem Salafranko, Uložili bomo predloge sprememb za to, da okrepimo naše nas proračuna, zaradi katerega bi postali neznatni in nepomembni. Gospod Salafranka, ali lepa gospod predsedujoči, če sem prav razumel. Vprašanja gospe Jetenmeki so predvsem namenjena komisiji, tudi sam bi rad zastavil enaka vprašanja, poslušal odgovor komisije in potem odgovoril na vprašanja, ki so bile zastavljene meni. Najprej hvala. Rok za uložitev predlogov sprememb v odboru za proračun je 16. juli ob 12. opovdne. Predloga se ne lahko uložite samo v angliščini. Rok za vložitev predlogov sprememb je 16. juli za proračunske predlogi, vendar pa lahko ostale predloge sprememb vložite v vašem jeziku. Ne vem, če je kdo tukaj iz komisije, ki lahko odgovori na vprašanja gospe Jeten Meki, s katerimi se strinjam, zato bi bilo dobro, da slišimo njihovo stališče glede vprašanj. Commission. Komisija. Lahko odgovorite na vprašanje? Do. Hvala lepa, gospod predsednik. Komisija je tu samo udejanila uh, odločitev o zgornji vrednosti MFF, uh, eh, se pravi 12 odstotkov v, v primerjavi z Eh, prejšnjim letom se pravi, s tem smo pravzaprav omejeni. Eh, leta 2011 je komisija predlagala povišanje eh, za rubriko 4 za 20 odstotkov. In predlog komisije je bil potem zmanjšan za 20 odstotkov v novem finančnem okviru. In to zmanjšanje za 20 odstotkov prinese eh, zmanjšanje eh, v višini 12,5 odstotka za leto 2014 v primerjavi z letom 2013. Eh, potem smo predlagali maržo v višini 559 milijonov evrov in to je kar precejšna marža in eh, mi smo pač eh, morali eh, to pridobiti in razdeliti na celotne instrumente. 27. marca smo izdali sporočilo svetu in parlamentu in sicer po februarskem svetu mi smo predlagali ustrezno porazdelitev ovojnic za ustrezne instrumente. Sedaj je seveda predlog na mizi, izbire so težavne, mi pa seveda lahko samo predlagamo in sicer tako, da ostanemo pod zgornjo mejo večletnega finančnega okvira. Torej, komisija poskuša, kolikor se da, eh, spoštovati eh, eh, ravnovesje pri izdatkih eh, eh, na vseh področjih eh, in to je seveda zelo težavna naloga in mi smo vsi v težavnem položaju, to seveda vemo in kljub samo pa moramo pač shajati s temi zgornjimi vrednostmi, ker pa zadeva natančna vprašanja po posameznih instrumentih. Tu vam ne morem odgovoriti v. Eh, detajlih, eh, vendar, če želite, bomo z veseljem dali pisne odgovore na natančno vprašanje, ki ste jih eh, zastavili. Toliko o proračunu za leto 2014. Pogoji so torej težavni, vendar komisija lahko samo predlaga nekaj, kar ostaja v okviru večletnega finančnega okvira. Poročevalec, mislim, da ste hoteli odgovoriti. Gospod predsedujoči, mislim, da so nekatere vprašanja ostala neodgovorjena glede tega, kako bomo financirali arktično politiko. Vse to, kar je povedala komisija, je samo razlaga sporazuma o finančnem okviru. Torej, če smo povečali sredstva za zunanje politiko za 3 odstotke v finančnem obdobju, zanime, zanime, kako smo predvideli zmanjšanje sredstev za 12,5 odstotka za naslednje leto. Imeli smo 50 milijonov za palestinsko oblast, za begunske tabore in tako dalje, če ne bomo imeli sredstev, ne bomo mogli spolniti naših obveznosti. Zunanja politika Evropske unije je politika, ki zahteva sredstva za izvajanje te politike in da se držimo svojih obveznosti, da ostanemo glavni akter na svetovni ravni, da izpolnimo naše politike z vrha v Vilni, da izpolnimo naše naloge znotraj politike južnih sorozemskih držav, kar je zelo pomembno za stabilnost naše celine. In ta politika se ne odraža v tako okleščenem proračunu. Sosedska politika je, ima zdaj za 14,5 odstotka manj stabilnostni inštrument za 13 odstotkov in skupna varnostna in bramna politika za 20 odstotkov. Torej, gospod predsedujoči, vi morate opraviti svoje naloge znotraj odbora za proračun. Vem, da so zelo težki časi za vse inštitucije, in da državljani od nas zahtevajo vrčevanje, vendar pa mislim, da obstaja določena mne, meja za vrčevanje. In to smo tudi podarili v Štrasburu. Sam bom predlagal poslancem, da zaradi takšnih razlogov ponudimo že vzpostavljena sredstva. In da kot pravi gospa Jatenmaki, ne moremo sprejeti tako drastičnih rezov. prišlo je tudi do spremembe imenovanj inštrumentov, zato da na bolj očinkovit način dosežemo cilje in konkretne rezultate. In te nove definicije nam ne dopustijo, da jasno vidimo, kje se je skrčila sredstva, kje smo največ rezali in Kot je že povedala gospa Jatenma, ki smo zmanjšali sredstva za vzhodno eh, razsežnost, za vzhodnoevropske države in lahko rečem, gospod predsedujoči, da imamo zelo omejeno časovnico, številke moramo natančno preučiti. Držati se bomo morali ritma odbora za proračun, preden ministri in koreper povedo svoje stališče. O, že sedaj lahko povem gospej Komeš, da se strinjam s tem, kar je povedala. V tem smislu mislim, da lahko najdemo rešitev za zadovoljiv odgovor na vaše vprašanja, ki so upravičena. Upam, da se bomo pred poletnimi počincami lahko še srečali in oblikovali skupno stališče v odboru za to, da bomo glasovali o taktični resoluciji, potem se bomo še pogali znotraj odbora za proračun, prilagodili svoje predloge, kaj tudi žrtovali, kje propustili, vendar pa to lahko storimo samo z zelo močnim izhodiščem, če bomo še sedaj popustili in znižali sredstva v naših predlogih, potem bomo dobili proračun, ki bo imel še eh, manj sredstev kot napovedani. Treba je strniti vrste in zagovarjati obveznosti za zunanjo politiko. Sedaj imamo vrsto finančnih inštrumentov ne samo za zunanjo politiko, ampak tudi za druga poglavja znotraj proračuna potekajo že pogajanja za skupno politiko, ki imajo že določene zneske in sredstva. Ne bi rad videl, da bomo največ rezali za zunanjo politiko, zaradi tega, ker nismo izpostavili takšnih problemov kot pri drugih politikah. Zapisal sem si vsa vprašanja skupine Alde in skupine socialistov. Upam, da bom lahko oblikoval predloge sprememb, ki bodo odražali skrb in predloge našega odbora. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja točka bo potekala brez navzočnosti javnosti. Zato prosim vse, ki niso poslanci, ali zaposleni, da zapustite dvorano. Pet minut imamo za to, da zapustite dvorano.